Gospa Gresle, ste pripravljeni? Drage kolegice in kolegi, če nimate nič proti, bi mi res nadaljevali z delom. Ali vas to moti? Gospa Gresle, ste pripravljeni poročati? Madame la Présidente, vous avez la parole. Izvolite, gospa predsednica. Bi predstavili nova finančna pravila, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije. Se opravičujem, gospod predsednik, presenetili ste me, nisem vedela, sem že na vrsti. Ja se res opravičujem. Lepša hvala. Nadaljujem pa kar v nemščini. Kar zadeva revizijo proračuna. To poročilo sem pripravila z rahlo zamudo, besedilo se sedaj prevaja. Mislim, da je besedilo že bilo razdeljeno. 8. januarja je rok za vložitev predlogov sprememb, razpravo imamo 20. januarja. Glasovali bomo 5. februarja glede poročila in stališča, potem pa sledijo trialogi. Dobili smo mnenje Afeta, tudi dr. Eler podal svoje mnenje In Tamas Dojč v imenu odbora za nadzor proračuna je tudi pripravil poročilo, tudi z obema poročevalcama sem se že pogovarjala in vem že, kaj bo možno sprijeti. Poleg tega se je že začela delovna skupina za pripravo delegiranih aktov in tudi septembra in oktobra so potekali sestanki, delovna skupina bo nadaljevala svojim delom, ko bomo dosegli soglasje s svetom. Naj spomnim na predlog komisije. Razlog za pregled je ta, da moramo prilagoditi besedilo eh, uredbi 2040, prilagoditi moramo besedilo, In države članice imajo sedaj nekaj časa, da se prilagodijo. Zato moramo leta 2016 poskrbeti, da bo besedilo stopilo v veljavo. Torej, osnovno težišče se nanaša na podeljevanje koncesijskih pogodb. Komisija je predlagala, da se predelajo dosedanja pravila in za e-naročanje so predlagali več prožnosti. Možnost, da se kasneje spreminjajo tudi pogodbe. Tukaj so seveda eh, zagorele rdeče luči v glavah nadzornikov, vendar pa mislim, da bi se zadeve dalo prilagoditi. Eh, zlasti je to pomembno pri pomembnih koncesijskih pogodbah, vendar pa je to vedno veliki ziv. Cilj komisije je poleg tega tudi to, da bi na podlagi sedanje podatkovne baze poskrbeli tudi za to, da kdorkoli navede lažne podatke ali v primerih korupcije, se ti podatki shranijo in vsi, ki razpolagajo z evropskimi sredstvi, bi imeli dostop do take podatkovne baze, zato da se ne bi vedno znova dogajalo, da ljudje, prevaranti, dejansko prihajajo z pomočjo navajanja napačnih podatkov do denarja. Tukaj gre za zelo zapleteno zadevo in že 8 let se ukvarjamo s to podatkovno bazo, pa so še vedno velike pomankljivosti. Sama sem dala predloge sprememb, ki bi jih zdaj rada nakratko predstavila. Upam, da gre za zadnjo spremembo, to je tudi zadnja priložnost za to, da odpravimo težave pri izvajanju proračuna in pomankljivosti. Zato sem predlagala predloge sprememb, ki gredo še nekoliko dlje od tega, kar predlaga komisija. Številka dve predvideva, da bi imeli tudi predpise, ki priznavajo nevladne organizacije kot mednarodne organizacije. To je sedaj potrebno zapisati v delegiranih pravnih aktih, zato da bi se izognili težavam pri pogajanjih. Kdor je klasificiran kot mednarodna organizacija, namreč je do sedaj lahko dostopal do sredstev mimo razpisov. Torej, neposreden dostop do denarja so imeli, zato se mi zdi zelo pomembno, da se ta klasifikacija mednarodne organizacije poveže z merili, kriteriji. Potem številka 23. Tu gre za dejansko ločeno obravnavo, gre za eh, člen 67. 13. novembra je bil sprejet dokument in mislim, da je bila to zelo zahtevna pot, vendar pa smo zdaj dobili nekaj, s čimer upam, da bomo vsi lahko živeli. Predlog spremembe 4 se nanaša na notranjo revizijo komisije in to poročilo, ki govori tudi o posredovanju vseh informacij celotnemu parlamentu, ne samo izbranih informacij, pač pa vseh. Potem amandma številka 5 govori o razlogu za izključitev številka 1, to je bilo predvideno tudi do sedaj in tudi Transparency International je to zahteval. Predlog spremembe 13 govori o pravici do obveščenosti parlamenta. Tukaj gre za vse, kar je vsebovano v podatkovnih bazah, vendar pa gre tudi za podatke, ki se ne objavljajo na internetu. Mi imamo pravico izvedeti, katere odločitve so bile s tem v zvezi sprijete. Amanma 14. Tu gre za primere korupcije, financiranje terorističnih aktivnosti, trgovino z ljudmi, kdor je bil vključen v to, pet let ne sme sodelovati pri razpisih, možna je tudi trajna izključitev. Skratka, tukaj je možno nekomu izreči doživljensko prepoved. Amandma 17. Mehanizem sankcij države članice lahko glede sodelovanja s komisijo pride v situacijo, ko te obveznosti ne izpolnijo in tu je seveda možno ukrepati brez teh negativnih spodbud, se bojim, da bi sodelovanja ne bilo. 21. Tudi za finančne inštrumente obstajajo izključitveni razlogi, kot recimo konflikt interesov. 22 se nanaša na Evropsko sodišče in eh, posebna poročila na željo sodišča. Smo vključili tudi kontradiktorni postopek in lepo prosim, da si pogledate tudi probleme, ki jih je Evropsko sodišče obravnavalo. To je amandma, ki ga bom sama še predelala in nekoliko spremenila. In uh, komisiji sem obljubila, da se bomo glede tega še pogovarjali in poskusili bomo priti do skupne rešitve. Osnovna ideja je ta, da zamude, do katerih prihaja, ko mine več mesecev, preden je potrjeno to poročilo in preden ga mi dobimo, ta čas bi morali skrajšati. In ta predlog spremembe 22 bom verjetno še predelala, zaenkrat samo še nisem imela dovolj časa, da bi se pogovorila s vsemi, s katerimi sem želela govoriti. Ponekod sem vključila tudi mehanizme za izključitev, tako kot je predlagala komisija. Gre za nekatere mehanizme, ki se nanašajo na pravice prizadetih 6, 9, 16. Svet je bil tu enakega mnenja in rekli smo, da to potem lahko neposredno prevzamemo, namesto da bi se pri pogajanjih eh, mučno trudili, da pridemo do enakega mnenja. Nekaj tehničnih popravkov, da bi bilo besedilo komisije bolj jasno oziroma da bi prilagodili besedilo že obstoječim pravnim aktom, kajti predlog komisije je že nekoliko star. Prosim, da si sodelavci zapišete, za katere gre ena, pet, sedem, deset, enajst, osemnajst, devetnajst in dvajset. To so tehnične prilagoditve oziroma popravki. Gospod predsednik, to je bilo vse, kar sem imela povedati, dejala bi samo še to, da bom verjetno še dala kak predlog spremembe. Morala bom to narediti, ker je situacija taka, da moramo ravno kar zadeva podatkovno banko zadeve urediti čim bolje. Pogledala sem si predloge Transparency International, jih prevzela, posvetovala sem se tudi z odvetniki in vsemi tistimi, ki so zainteresirani za to razpravo. Čakam še, da bom dobila povratno informacijo. Sem pa, če koga zanima, pripravljena ponuditi tudi tako imenovani zakonodajni odtis. Toliko. Hvala lepa. Merci, madame... Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala lepa, da ste nas nekoliko razsvetlili o morebitnih izboljšavah tega predloga direktive. Hvala, da ste razjasnili tudi pravila z področja javnih naročil in preglednosti. Lahko bi s tem odpravili seveda vse ponudbe tistih podjetij, ki imajo neporavnane obveznosti. Pomembno je tudi, ali ta podjetja plačujejo davke, socialne prispevke, odpraviti je treba nelojalno konkurenco, ampak če želi Evropa to uveljavljati, mora najprej sama plačati svoje neporovnane obveznosti. Tako, hvala lepa, gospa predsednica. Gresle, hvala lepa, da ste predstavili to poročilo. Rok za uložitev predlogov sprememb je 8. januar. 20. januarja bo potekala izmenjava mnen o tem, 5. februarja pa bo odbor o tem glasoval, torej o predlogih sprememb ter o spremenjenem besedilu. Dobro, nihče ne prosi za besedo pri tem vprašanju, razen. Ja, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik, bom govoril romunsko. Uh, eh, <clears throat> raportur, într-adevăr, este, este bine redactat. Uh,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 naložili tistim, ki ne spoštujejo veljavne zakonodaje in predpisov. Natančno bi morali opredeliti, o katerih kazni govorimo in v katerih okoliščinah jih lahko uporabljamo. To namreč trenutno ni jasno. Če bomo te stvari razjasnili, bo veliko bolje. Govorimo tudi o petletnem obdobju, znotraj katerega naj bi kazni uporabljali. Zanima me, o katerih kazni govorimo in katere kazni lahko uporabljamo kdaj in koliko časa, kaj je potem s prepovedjo sodelovanja na javnih naročilih. Veliko smo slišali tudi o zonanji reviziji. Zanima me, kdaj lahko uporabimo možnost zonanje revizije. Kdaj se opravlja revizija na interni ravni, kdaj lahko zaprosimo za zonanjo revizijo. Lahko bi skupaj pripravili cel niz predlogov sprememb v tej smeri. Pomembno je, da zagotovimo nadzor nad javnimi financami to poročilo bi, po mojem mnenju, lahko v veliki meri izboljšalo preomenjeni nadzor. Mi smo tisti, ki bi morali pripraviti ustrezen predlog spremembe s tem v zvezi in v okviru tega poročila bi davkoplačevalcem lahko tudi lažje obrazložili, kako so se sredstva porabljala, na kakšen način in kako se je spoštovala zakonodaja. Potem je pa tu še podatkovna zbirka, vse lepo in prav. Dobro je, da podpirate ukrepe s tem v zvezi Vendar se mi zdi tudi, da bi morali najprej preveriti, koga bomo vključili v podatkovno zbirko. Pri tem moramo uporabljati objektivna, neodvisna merila. Tisti, ki koristijo sredstva in so omenjeni v podatkovni zbirki, bi lahko te odločitvi nasprotovali, zato ker naprimer določenih meril nismo spoštovali. Potrebujemo tudi jasen postopek s tem v zvezi. Hvala. Hvala lepa, gospod Gajer. Ja, Hvala, gospod predsednik. V prejšnjem mandatu sem imel to srečo, da sem bil poročevalec v Sinci za socialdemokrate, delal sem skupaj z Ingeborg Gresle in imel sem priložnost, da sem sodeloval z roko v roki pri mnogih trialogih, ki so bili tehnični zelo zapleteni. Zato sem z velikim zanimanjem poslušal in samo na enem mestu imam uh, resne zadržke. Gre za predlog spremembe 22. Ta splošna klauzula, ki se nanaša na sodišče oziroma možnost komisije glede odgovora, tu vidim težave. Samo v preteklih petih letih smo slišali kar nekaj poročil, vendar pa moram reči, da so ta poročila bila precej kritična. Računsko sodišče je bilo kritično, tudi odbor za proračun eh, je to poročilo obravnavo zelo previdno. Zato moramo imeti pred očmi eno. Mi smo Evropski parlament, odbor za proračun in odbor za nadzor proračuna. Mi smo politični organ. Vse, kar predlaga sodišče, lahko sprejmemo. Vendar pa moramo vse, kar dobimo, tolmačiti. In ko gre za kritiko, omejevanje kritike komisije, mislim, da nam s tem prikrajšujejo naše možnosti. Nekateri so tudi mnenja, ki imajo težave glede politike komisije. Jaz kot izvoljeni poslanec pa si dovolim svobodo, da gledam na stvari drugače, recimo kar zadeva uh, neposredno pomoč. Ne želim se spuščati v podrobnosti, želim pa dejati, da na tej točki sem zelo, zelo drugačnega mnenja, kot je bilo računsko sodišče na mnogih mestih v preteklosti. Seveda, komisija mora delovati strokovno, ampak tudi z političnega vidika. In mislim, da bo čim več ljudi bralo to poročilo in da bodo na tej podlagi lahko tudi politično ocenili delo komisije če pa bomo sprejeli to, kar piše, potem bodo ta posebna poročila omejena na ta način. Ne bo moglo računsko sodišče kritizirati komisije, komisija pa ne odgovoriti z argumenti. Zato lepo prosim, da si ta predlog spremembe še enkrat pogledate. Komisija mislim, da ima pravico eh, komentirati, tudi politično. Mi smo dejansko politični organi. Naša naloga je, izvoljeni smo bili in pravico imamo, da rečemo, temu argumentu komisije ne moremo slediti. Mislim pa, da ne moremo gledati tako enostransko. Tudi ljudje, ki imajo za željo to, da bi tudi politično eh, situacijo uničevali, ampak jaz kot poslanec si pridržujem pravico, da včasih lahko kritično presodim tudi priporočilo uh, računskega sodišča in želim si videti tudi argumente komisije v poročilu. Hvala. Madame, uh, Gospa Gresle, bi morda odgovorili na pripombe teh dveh kolegov, ampak vedite, da imamo v vsakem primeru na voljo še nekaj časa, do 8. januarja doložimo predloge sprememb. Razprava pa se bo seveda nadaljevala 20. januarja, ko bo potekala izmenjava mnen. Glasovanje bo potekalo, kot sem povedal, 5. februarja. Zelo na kratko, gospod predsednik, zelo, zelo kratka bom. Pola database, Sie sagen, Dejali ste, da ni nobenih sankcij pri izključitvi iz eh, podatkovne zbirke. Vendar pa, seveda, če gre za korupcijo, potem Evropska unija ne more izreči sankcij, to je na državi članici, ampak izključitev od nadaljnih pogodb, kjer je v igri evropski denar, to je edina sankcija, ki jo predvidevamo in taka izključitev je zelo pomembna. Ta podatkovna baza zavezuje tudi države članice, da se posvetujejo, da upogledajo podatkovno bazo, tako da tisti, ki so nas prevarali, ne bodo ponovno dobili denarja. Zaenkrat imamo eno samo podjetje, ki se je znašlo tam. Tukaj je šlo za zelo težko zgodbo. Vprašanje zato je, kaj sploh deluje v tej tako raznoliki EU? To je zelo pomembno vprašanje, ki ga ne smemo podcenjevati. Sama sem se že kar nekaj časa ukvarjala s to podatkovno bazo in to, kar je pred nami, upam, da bo delovalo nekoliko bolje kot to, kar smo imeli do zdaj. Mi kot parlament smo leta 2006 v reformi in v času finskega predsedovanja uspeli uveljaviti to eh, podatkovno bazo. Vse od takrat se pogovarjamo o tem to je zgodba, ki je svet ni hotel, zato to tudi ni delovalo. Zdaj pa se zdi, da so države članice zadevo nekoliko bolje sprejele. Ampak nikakor ne gre za banalno zadevo, gre za zelo hud in resen problem. To, kar pravite, tudi ta problem odločanja je zelo pomemben. Sedaj pa uh, amandma številka 22. Dolgo sem razmišljala o tem. Dejstvo je, da je v peer review postopku Evropsko računsko sodišče dobilo zelo slabe ocene od nacionalnih evropskih sodič. Kritizirali so to, kakšen je njihov odnos do revidirancev. In gre za predpise, ki zdaj zelo omejujejo računsko sodišče, vse do objave mnenja komisije. Torej, To, o čemer smo se pogovarjali, seveda ima računsko sodišče interes, da se posvetuje s komisijo in da imamo tukaj neke vrste kontradiktorni postopek med obema, da se vključi tudi druge inštitucije, kadar je potrebno in kadar gre za razpravo o rezultatih eh, revizije. Vendar pa v tem trenutku traja ta kontradiktorni postopek neznansko dolgo komisija ima dva in pol meseca časa. Ta dva in pol meseca sta problematična. Mi smo rekli, mi imamo za celoten postopek toliko časa. Vi morate odgovoriti in Evropsko sodišče bi moralo v dveh in pol mesecih že objaviti svoje poročilo. Ne želim, da bi izkoristili ta kontradiktorni postopek samo zato, da bi zavlačevali sporočili. Imamo primer tega. Imamo Eh, posebno poročilo o preiskavi. Gre za eh, napake v programu razvoja podeželja. Komisija teh rezultatov seveda ne želi in zato zavlačuje s postopkom. Od meseca do meseca se to zavlačuje in to je točka, ko jaz pravim, tako ne gre več naprej. Zato je tu potrebno biti pravičen do vseh. Sam ne vidim težave tega, da bi vsi bili na isti ravni tudi Evropsko sodišče ima oziroma računsko sodišče ima interes. Mislim, da bi morali po to povsem prepustiti. Za enkrat imamo mi veliko preveč podrobne predpise. Ta peer review pravi, da skupnost nacionalnih računskih sodišč eh, kritično gleda na to. Če želimo, da bo računsko sodišče lahko verodosnojno svojimi ugotovitvami, potem moramo odstraniti vse tisto, kar jih ovira pri delu, kajti komisija in računsko sodišče sta tako ali tako pod isto streho. Zato se sama ne bojim, da bi prišlo do rezultatov, ki jih nihče ne bi hotel. Mislim, da moramo računsko sodišče v njegovem stališču do revidiranca okrepiti. To je po mojem mnenju tudi namen tega predloga spremembe, vendar pa se bom pogovarjala še z vsemi in videli bomo, kakšna bo končna dikcija. To vprašanje še ni razjasneto. Tudi računsko sodišče se je oglasilo, lahko ponovno pogledamo. Eno pa bi rada dejala. Naša naloga mora biti, da okrepimo verodostojnost in ulogo računskega sodišča, zato se moramo odpovedati tistim postopkom, ki bi v vseh modalitetah predpisalo delovanje računskega sodišča. Veselim se predlogov sprememb. Če ima kdo kako vprašanje, eh, pripombo, lepo bi bilo, preden mi to pisno posredujete, če se lahko o tem še pogovorimo. Hvala. Eh Dobro slišali ste vabilo kolegice, mislim, da lahko zaključimo s tem predlogom o finančnih pravilih. Besedo pa dobi kolega Tarand o sporazumu o partnerstvu o trajnostnem ribolovu med EU in Republiko Senegal bo spregovoril. Indeed, we have to finalize. Da, dejansko moramo finalizirati ribolovni sporazum z Republiko Senegal. Dobra novica je ta, da z vidika proračuna so odobritve za prevzem obveznosti in za plačila enakovredne, tako da ne bo dodatnih obveznosti. Gre za 9,61 milijona, tako da so številke relativno majhne. Kaj naj povem o tem? Tukaj govorimo o tonaži za tuna. 4 15 tisoč ton, potem pa še 2000 ton letno za še eno vrsto ribe. In mislimo tudi, da govorimo tu o presežku rib, ki jih je možno loviti, ne da bi s tem spravili v nevarnost stalež. Vendar pa gre samo za mejo, pod katero bo Evropska unija zmanjšala svoj prispevek. sicer pa kažejo naši eh, dokazi oziroma raziskave tudi te, da je prišlo do pretiranega lova in da je preseška pravzaprav zelo malo. Prav tako je pomembno tudi, da poskrbimo za upravljanje na regionalni ravni, kar je po mojem mnenju zelo problematičen vidik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 možno vključiti. Najprej, kar zadeva ribolovni sporazum. Vidimo, da ni sankcij v zvezi s plovili, ki ne spoštujejo pravil predvidenih v dovoljenju. Obstajajo tudi obveznosti poročanja za to, da se spoštujejo omejitve vsebovane v sporazumih. V primeru nespoštovanja pa bi morali razmisliti o tem, da se ne podelijo ribolovna dovoljenja za plovila teh držav. Prav tako naj spomnim na to, da je proračunska postavka, ki se nanaša na sporazume o ribištvu, da se je skorajda podvojila zaradi transferjev. To pa zaradi ribolovnih dejavnosti v partnerskih državah, ki so presegle eh, pričakovanja na ravni evropskih plovil. Edini presežki so bili tu na strani evropskih plovil. Sicer pa se sprašujem, ali referenčna tonaža v sporazumih resnično odstopa toliko dejanskega ulova. Včasih je dejanski ulov lahko dvakrat tolikšni, kot je referenčna tonaža. Zakaj bi v takih primerjih davkoplačevalci morali plačevati ali ne bi lasnike ribolovnih plovil morali biti tisti, ki plačajo? Ampak to so splošna vprašanja za v prihodnje in zato to ne bi smelo preprečiti temu sporazumu, da stopi v veljavo. Glede rokov za predložitev predlogov sprememb 18. december in če se strinjate, gospod predsednik, eh, bomo nadaljevali z glasovanjem meseca januarja. Hvala lepa. Hvala lepa. Mimo grede predloge sprememb lahko vložite najkasneje do 9. decembra. V odboru bomo o tem glasovali 19. januarja. Kakršen koli komentar glede tega poročila, kolega Teranda? Če ne, potem pa gospoda Kajerja prosim, da predstavi svoje poročilo Agencije Evropske unije za usposabljanje na področju kazanskega pregona oziroma cepol. Hvala. Z velikim veseljem. Študiral sem zgodovino in če si pogledam zgodovine evropskih agencij, potem moram eh, razmisliti na pankrte iz srednjega veka z velikim veseljem veseljem in strastjo so jih spočeli, ampak potem se pa nihče ni več ukvarjal z njimi. CEPOL je Evropska policijska akademija, ki je namenjena temu, da bi zagotovili izobraževanje in usposabljanje policistov iz 28 držav članic, zato da bi pri čezmejnem ukrepanju in boju proti kriminalu bili bolj učinkoviti. To je bila usoda žalo žalostna. V Združenem kraljestvu, kot vemo, je bila agencija preseljena v zadnjem mandatu. Smo se o tem intenzivno razpogovarjali. To je bila razprava, ki se je bolj vrtela glede politike kot pa proračuna. Namreč mnenje je bilo, da bi se moral Cepol preseliti v Hak in odbor za državljanske svoboščine je bil drugačnega mnenja. Zakaj Hak? Zato, ker je tam sedeže drugih dveh agencij, ki se ukvarjajo s policijskim sodelovanjem, Eurojust in Europol. Upali smo, da bi to zadeve olajšalo če bi bili vsi na istem sedežu, da bi zaradi tega nastali sinergijski učinki in da bi to lahko pripeljalo do velikih prihrankov. Ampak kolegice in kolege, v Evropski uniji je vedno tako, najprej vsi tirjajo, da moramo varčevati, ko pa kaj predlaga še vse narobe. V končni fazi je agencija pristala v Budimpešti, ki je tudi lepo mesto, vendar pa naše ideje o varčevanju se niso uresničile. Cepol ima zdaj novo pravno podlago, odbor za proračun bi moral zauzeti stališče glede tega, vendar pa ne smemo nič spremeniti glede nalog Cepola, ne smemo spremeniti notranje strukture Cepola. Zato eh, bo mnenje našega odbora izgledalo zelo varčno, sam sem predlagal samo nekaj predlogov spremem, zato da bi Cepol lahko še naprej sodeloval z drugimi organi. In če si pogledamo še druge agencije, ki se ukvarjajo s policijskim sodelovanjem in so te oddaljene nekaj tisoč kilometrov, je seveda sodelovanje oteženo. Sam sem si dovolil, da sem razmišljal o Budimpešti kot začasnem sedežu, gospod Deutsch, to ni usmerjeno proti vam ali mačarski, pač pa je to samo moj predlog, s katerim sem kot varuh proračuna želel povedati, da bi morali eh, bolj varčevati, vem pa, da grem s tem eh, proti mnenju odbora za državljanske svoboščine. Sicer pa mislim, da ni bilo nobenih drugih problemov. Hvala lepa. Merci, Hvala lepa, gospod Gajer. Ima kdo kakršno koli pripombo, vprašanje pri tem poročilu, kot kaže ne? Se upravičujem, izvolite. Ker sem sepen tiste, da je na kur.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 potem težko razumemo to, kar je povedal kolega Gajer eh, in kar se pojavlja tudi v samem dokumentu. Odločitev v zvezi s sedeži posameznih agencij je del agencije, je del nekega projekta. odločitev o sedežu še ne jamči, da bodo agencije dejansko delovale eh, zelo ekonomično in varčno. Ko govorimo o agencijah, ki delajo na enakem področju, bi lahko dejansko razmislili o tem, da bi jih nekako združili, ampak danes ne govorimo o tem, kar je pomembno je, je da razumemo, kako bi lahko privrčevali pri samem delovanju teh agencij. Predlog komisije je torej drugačen od besedila, ki ga zasledimo v predlogih sprememb. Uh, Parlament in svet sta se odločila, da ne bo prišlo do združenja med Cepolom in Europolom. Mogoče nam ta odločitev ni všeč ali pa nam je, ampak gre za odločitev, ki je bila sprijeta in je bila tudi obrazložena. Cepol ostaja v Združenem kraljestvu, Evropski parlament in e, svet sta se tako odločila za nov sedež e, in sicer za Budimpešto. To proračunsko gledano prenese celo do določenih prednosti. Budimpešta je tako dobila ta sedež in to zaradi tega, ker lahko jamči potrebno infrastrukturo za Cepol in za njegovo delovanje v naslednjih desetih letih. Tako je prišel do tega eh, prenosa novembra meseca, cepel je tako prišel v eh, Budimpešto in lahko rečem eh, in vam zagotovim, da je dejansko prišel do precejšnjih prihrankov zaradi tega, ker v naslednjih desetih letih infrastruktura potrebna za cepol ne bo stala niti fiska, se pravi ne bo vplivala na sam proračun Evropske unije. Torej v tej luči, če upoštevamo samo proračunsko plat in če upoštevamo tudi pravno plat, zagotovo predlog spremembe, eh, ki bi postavil pod vprašanje že sprejeto odločitev, ni spremljiv. V zvezi s sedežem se je že izrazilo. Eh, zato eh, ni smiselno in ni na mestu, da bi se lahko razpravljali o začasnem sedežu. Drugih rešitev ni bilo. Kar zadeva Cepol, pa naj še enkrat eh, ponovim, Budimpešta kot sedež že omogoča ogromne prihranke. seveda tudi sam nasprotujem temu, da bi se uh, tako naprej širilo razne agencije. Zagotovo je smiselno, smiselno razmišljati o uh, koristi, ki jih prinaša delo posameznih agencij, ampak to je posebno druga stvar. Euh. Dobro, mislim, da je razprava sedaj odprta. Potekala bo tudi v drugem odboru. Odbor Libe je tisti, ki bo svojemu poročevalcu na to temo prisluhnil 11. decembra, kar pa nas zadeva. Najkasneje 16. decembra morate vložiti predloge sprememb. V odboru bomo glasovali 19. ali pa 20. januarja. Odbor Libe bo o tem glasoval, ampak to morajo še potrditi februarja na plenarnem zasedanju pa naj bi o tem glasovali konec februarja ali marca. Nihče drug ne prosi za besedo pri tem. Razprava je torej zaključena. Čaka nas glasovanje. Najprej poročilo Žerarda Depreja, proračun za leto 2014, oddelek 3, prerasporeditev. Lahko to predstavim, gospod predsednik? Kar izvolite, gospod poročevalec. Hvala lepa, ker ste tako uslužni. Najprej bi rad govoril o prerasporeditvi številka 42. Naj povem, da imam dvojno dobro novico s tem v zvezi. Najprej gospa Gresle, ki je imela nekaj ugovorov in je želela dodatne informacije strani komisije, je te informacije prejela, tako da je zadovoljna in lahko danes tudi glasujemo. Drugo, imamo vsebino, kaj bomo storili s tem denarjem, rad bi vas opozoril na dva elementa. Nova spletna stran komisije gre za veliko novico. Ta nova spletna stran ne bo pokazala zgolj interni organigram komisije, sicer lahko dvomimo o koristnosti tega, temveč se bo sredotočila predvsem na potrebe in pričakovanje uporabnikov. Mislim, da je to zelo dobra, pozitivna novica. Politika uporabe jezikov se trenutno še pripravlja, bo pa komisija lahko nagovorila prebivalce v maternem jeziku prebivalcev. To je dvojna dobra novica, ki jo imam v zvezi z prerasporeditvijo številka 42. Hvala lepa, gospod poročevalec. Potem prerasporeditev 37. Več kot 44 milijonov naj bi prerasporedili. Gre predvsem za sredstva, ki smo jih privrčevali pri izvedbenih agencijah, to bomo preusmerili v operativne programe na področju prometa, Erasmus Plus in obzorje 2020. Se pravi, imamo možnost, da prerasporedimo sredstva znotraj proračuna, ogromno je teh sredstev, potem tretja prerasporeditev, 53, 1,25 milijona skromen znesek. Gre pa za sredstva, ki jih nismo porabili v preteklih obdobjih. Bodo države članice lahko ta sredstva sedaj porabila za jamstva na področju kmetijstva. Gre pa za sredstva iz programa za obdobje 2000-2006. Hvala lepa. Kakšno vprašanje, pripomba? Kolegice in kolegi, imate kaj proti, če bi globalno torej v svežnju glasovali o teh prerasporeditvah. Kdo je za? Dvignite roko, če ste za vse tri prerasporeditve. Hvala lepa. Kdo je proti? Nihče. Se kdo vzdrži glasovanja? Tudi ne. Ne, dva se vzdržite, se upravičujem. Te prerasporeditve so torej sprejete, upam, da jih bo potrdil tudi svet. Gospa Holmajer, preostali oddelki proračun let, za leto 2014. A je ja, še 55, moram predstaviti, prerasporeditev 55. Ampak gos... pa Holmajer, še prerasporeditev 55 z področja kulturne dediščine. Lahko kar kolegici Holmajer prepustim besedo, kolikor vem, imamo težave z gradbo Žan Mone v Luksemburgu, našli so veliko azbesta, izvolite. Ja, k temu bomo prišli, ko bomo govorili o politiki stavb, torej o nepremičninski politiki, gospa Holmajer. Vprašanje zgradb, gre za zgradbo Žan Mone, čakamo še na informacije komisije. Žal se je ta stavba izkazala kot ne neoporečna za delavce, gre za azbest in ravno zato bomo morali neverjetno dosti denarja porabiti, da bi našli neko začasno stavbo, preden bomo dobili novo zgradbo Jean Monnet. Sodelavcev ne moremo več pustiti tam, zaradi tega, ker so izpostavljeni velikemu tveganju. Več informacij pa bomo dobili do naslednjič in potem bomo dejansko lahko poskrbeli tudi za prerasporeditev. To bo nujno, če tudi je to zelo drago, nič ne pomaga, sodelavcev pač ne moremo pustiti tam. Stavba se je gradila v preteklosti očitno brez upoštevanja tega, da je azbest v stena škodljiv in popolnoma nespremljivo je, da bi sodelavci tam ostali še nadaljna tri leta. Žal je tako, tudi mi nismo veseli, da je tako, ampak žal tukaj ni možno nič narediti. Gre za veliko denarja, dragi predsednik. Če to primerjate z vsoto, glede katere se moramo še pogajati z državami članicami, se boste ustrašili, ampak nič ne pomaga. Sodelavcev pač ne moremo pustiti tam. Sedaj pa bom poskusila biti čim hitrejša. In sicer gre za sodišče, ki je prihranilo energijo in ki želijo denar, da bi izboljšali informatiko. Gre torej za Evropsko sodišče. Ne vem, ali bomo to vezali na inštitucije ali želite, da obravnavam tudi ostale inštitucije. Gospod predsednik, kako želite? Vse naenkrat. Odbor regi, tu gre za več stvari, odbor regi želi povečati svoj proračun za potovanja in to izuzeti iz druge proračunske vrstice, gre za 50 tisoč. To bi bilo možno, kot drugo želijo svojo tehnično opremo izboljšati, gre za 45 tisoč potem tako imenovani fitting out of premises, gre za sistem ogrevanja, ki ga želijo izboljšati. Zagotovili bodo centralno ogrevanje s plinom, kar bo pomenilo manj stroškov. To stane 45 tisoč evrov. Poleg tega pa želijo okrepiti svojo informacijsko tehnologijo tudi tu na področju programske opreme, opreme nasploh in zato potrebujejo 148 680. Sem seveda sodi tudi portal članov, tako da ti lahko bolje spremljajo situacijo, da imajo boljši dostop, potem vključitev intraneta, pa tudi dostop do tako imenovanega SharePointa, potem dokumenti naj bi se v večji meri tiskali oziroma v manjši meri tiskali in bolj uh, razdeljevali v elektronski obliki. To bo stalo 88.680 evrov. Potem naslednje točka, tehnične inštalacije, ki naj bi jih izboljšali. Zato potrebujejo 27.420. In zadnje, kar potrebuje odbor regi, gre za večjo vsoto 925.000. To naj bi prišlo iz više indeksacije eh, osebja, ki ga zdaj ne potrebujejo. In zato bi radi sedaj eh, splačali ukrepe, ki se nanašajo na zakup, zato da bi prihodnje leto privrčevali pri indeksiranju in drugih vprašanjih. In zato bi teh 925 tisoč radi uporabili v ta namen, da bi to prerasporedili, saj jim ta sredstva m, mm, sedaj ostajajo. Potem Evropski parlament. Tukaj gre za precej eh, obsežno zadevo, o kateri moramo odločiti. Odločili smo se, da bomo v prihodnjem letu plačali vse račune. Uspelo nam bo z izjemo 71 milijonov. 71 milijonov bomo prerasporedili. Predvsej srečni smo bili pri prehodnih stroških. Recimo pri asistentih so bili ti stroški predvsej nižji, kot je bilo prvotno načrtovano. Tudi pri poslancih smo lahko privrčevali pri stroških in skupaj 38 eh, milijonov teh stroškov, ki jih nismo povzročili, ostalo pa izhaja iz drugih proračunskih postavk. To pomeni, da se nam ne bo treba zadolževati, skoraj ne, oziroma vsaj zdaj ne kaže, da bomo morali najemati posojila in to se mi zdi zelo pozitivno, da lahko plačila takoj poravnavamo in da bomo lahko ustrezno vključili tudi stavbo kat. Potem Ekosok. Tudi tukaj zelijo mm, programsko opremo, eh, naročila okrepiti. Tukaj gre za skoraj 200 tisoč evrov. In na zadnje še varuh, ombudsman. Tu želijo prerasporeditev v višini 155 tisoč teh 155 tisoč, to moram sama še enkrat pogledati. Mislim, da gre predvsem za prevode in publikacije, zato da bi pokrili še ostale potrebe zaradi prilagoditev plač. Skratka, poskrbeti morajo za izplače in indeksacijo v višini nič cela. 8. In to bodo naredili s to prerasporeditvijo. Poskusila sem vse povedati čim hitreje in čim bolj na kratko. Hvala lepa concilier clarté et Bili ste hitri in jasni. Čestitke. Gospa Gresle. Vous avez la parole. Zvolite. Nekoliko presenečena sem, ko vidim 12,2 milijona pri asistentih, da je ta denar ostal. Vedno nam je namreč bilo rečeno, da ni denarja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 tukaj je šlo za to, da če bi nastali dodatni stroški za poslance in asistente, ki odhajajo, so bila namenjena ta sredstva, vendar pa je večina asistentov ostala. Vendar pa ne moremo vedno računati s tem, da, bi, da bo 98 odstotkov asistentov zaposlenih v naslednjem mandatu. Lahko bi se zgodilo, da bi jih bilo samo 50 odstotkov. Naslednje leto bo drugače in to smo si dejansko dali med naše prioritete ampak leta 2015 to ne bo več v proračunu, ta sredstva za naslednje leto v proračunu niso več na voljo. Merci, Hvala, še kakšno vprašanje? Kaj pa je treba še plačati pri zgradbi Adenauer? Ali smem vprašati, koliko je še treba financirati, koliko še manjka pa v prerasporeditvi? Zato, da bom vedela kar se mi zdi zelo zanimivo. Mislim, da je narobe, če ne predvidimo sredstev v proračunu in da imamo vedno pri nekaterih postavkah predvidenega preveč denarja v proračunu. Mislim, da ponovno to delamo povsod, tudi s postavko Residence. To je napaka. In potem kritiziramo druge, da nam ne povejo, kaj dejansko potrebujejo. Gospod Arnott. Um, yes, I'm just wondering um, the first proposal that was meant. Glede prvega predloga, ki se nanaša na azbest, v zvezi s tem me zanima, ali bi lahko o tem ločeno glasovali, zaradi tega, ker bom sam glede tistega dela glasoval drugače. Hvala. Ich weiß schon mal nicht, stimmen wir heute gar nicht ab. Glede Žan Moneja danes sploh ne bomo glasovali. Se pravičujem potem. Dobro, potem umikate svoj predlog za ločeno glasovanje. Kaj pa še ostane pri Konradu Adenauerju? Kaj je treba še financirati pri tej zgradbi? Ta stavba se šele gradi in skušamo tekoče financirati zadeve in tudi v manjšem obsegu. Zmanjšali smo obseg in držimo se zelo natanko tega finančnega načrta, kot ga je odobril odbor za proračun po obisku Luksemburgu. In če sem iskrena, zato da ne bo nobenih nesporazumov, v našem proračunu nimamo niti enega odstotka preveč in to v letu, ko smo imeli volitve in ko je bilo veliko dejavnikov negotovosti, ki smo jih morali upoštevati. Ta vsota se mi zdi zelo dobra. Mislim, da se zelo dobro držimo našega proračuna, vendar smo si zastavili za cilj to, da sredstva, ki jih imamo na voljo, porabimo za to, da nam ne bo treba najemati nobenih eh, posojil in plačevati obresti da se sredstva ne povečujejo. Do naslednjič vam lahko prenesem tudi tabelo, zato ker smo to dobili trikrat že zelo pregledno, ampak z veseljem vam to še enkrat pokažem. Eh, prihodnje leto mislim, da bi imeli plačati 85 eh, milijonov, plačali smo že 71 in to se mi zdi precej dosti. Hvala lepa. <clears throat> Euh, Če smem še nekaj dodati, s tem plačilom bomo financirali 186 milijonov, to je 40 odstotkov dokončnih stroškov. Tako da smo počasi že na poti k polovici predvidenega financiranja. No, na proračunu so stvari jasne, ampak dobro bi bilo že na samem začetku posameznih projektov predvidene stroške vključiti v proračun. Če sem prav razumel, bomo sicer prenesli ta sredstva koliko 171 milijonov. Mraz je v tej dvorani, res neverjetno. Ali varčujemo tudi pri gretju ali kako? Sem moral prav šal obleči, ker me res zebe. Bon, eh, faites économie pour financer l'immeuble Konrad Adenauer. Torej, nekoliko bomo morali varčevati tudi pri financiranju zgradbe Konrad Adenauer. Mislim, da smo člane odbora dovolj svetlili o teh tematikah. Lahko glasujemo o vseh treh predlogih, gospe Holmajer. V svežnju nihče ne nasprotuje, kdo je za. Da, kdo je za prerasporeditve, ki jih je predstavila gospa Holmajer. Kdo je proti? Nihče. En. Se kdo zdrži? Trije. Dobro. smo sprejeli ta predlog. Politika na področju nepremičnine, naslednja na dnevnem redu, gradnja sprejemnega prostora za obiskovalce v Evropskem parlamentu v Bruslu. Gospa Holmajer. Um Gre pravzaprav za načelno soglasje. 2,656 milijonov imamo v letu 2014 in osnovno odločitev glede tega smo že sprejeli kot odbor, vendar pa so nekateri spraševali, zakaj je bilo to obvestilo razvrščeno kot zaupno, zato ker sredstva še niso bila oddana in seveda nismo hoteli že vnaprej povedati, kako bomo zadevo financirali, kajti sicer bi se vsi pripravili, želeli smo stvari optimizirati. Zato smo prosili, da bi kolegicam in kolegom sekretarja danes dal bistvene podatke. Želimo si namreč, da bi imeli nov centr za obiskovalce, zato ker imamo velike težave pri prevozih z avtobusom, in ki potem imamo veliko ljudi, ki izstopajo iz avtobusa sredi prometa. Zato, ker to vemo že kar nekaj časa, smo začeli in v atriju eh, zagotavljali drugačen prevoz obiskovalcev. 320 kvadratnih metrov smo želeli zagotoviti za obiskovalce, potem seveda tudi toalete, 110 kvadratnih metrov, potem še 310 kvadratnih metrov. Samo toliko, da veste, koliko avtobusov prihaja k nam, ti avtobusi potem stejijo sredi ceste v nemogoči situaciji, morajo potem obiskovalci izstopati iz avtobusa. To je treba spremeniti in že dvakrat smo to potrdili. Sedaj pa mislim, da bodo zneski ostali v tem velikostnem redu. 170 kvadratnih metrov za izstopanje, potem površine, kjer imamo arhive, 160 kvadratnih metrov in potem še tehnične inštalacije, 90 kvadratnih metrov. Pri tem upoštevamo tudi okoljske vidike. Varnost bomo organizirali eh, drugače. Danes pričakujemo, da bo tudi pretok potnikov hitrejši, zato da ne bodo toliko časa avtobusi stali. S tem bo manj težav tako za kolege kot za asistente. Imamo javni razpis, s katerim bomo to oddali. Govorimo o 5,2 milijonih, o tem smo se odločili za leto 2014, pa 2,656 v leto 2015, pa 2,544. Eh, Zato, da bomo dobili ustrezen objekt za sprejem obiskovalcev, v drugem koraku pa bomo potem sedanji prostor za obiskovalce mm, prilagodili in pri obnovi stavbe PHS uporabili ta center za eh, konference. Torej, stavba PHS je stara že 30 let in imamo določene težave, ampak s tem bomo začeli kasneje. V teh dveh letih pa bomo tudi A3 spremenili, da bomo tam lahko počeli druge stvari. Zato prosim za soglasje za teh 2,656 za leto 2014, v drugem koraku pa 2,544 za leto 2015. Hvala. če ima kdo še kako vprašanje hvala gospa holmar kdo želi besedo izvolite ja, hvala gospod predsednik to kar je povedala gospa holmar se mi zdi zelo smiselno vsebinsko gledano ni tu nobenih dvomov Vendar pa sem se k besedi prijavila kot nova poslanka in kot poročevalka v senci, zato da bi dejala, da je nekoliko čudno, če si pogledamo informacije. Tudi kar zadeva proračun. Gre za odločitev, ki bi po mojem mnenju morala biti dostopna tudi političnim skupinam in ki bi jo bilo potrebno preveriti v drugih političnih skupinah verjetno dokumenti niso na voljo. Sama sem dokumente dobila včeraj na zahtevo, tam so tudi nekateri PowerPointi, ki so na voljo samo v tiskani obliki, ne pa v digitalni. In zato s tem nismo mogli kaj dosti početi. Skratka, mnenja sem, da bi morali dobiti priložnost, da o tej odločitvi vsaj še enkrat razpravljamo. Bien, Dobro, gospa Holmajer, kaj nujnega? Lahko sicer to prestavimo na prihodni teden ampak problem je, da moramo zadeve izpogajati do konca leta, kar pomeni, da smo pod časovnim pritiskom. In ena napaka se je dejansko zgodila. Sama do današnjega dneva nisem dobila nič od nobenega poročevalca v senci. Navada je, da se dokumenti med poročevalci v senci razdelijo zaupno. Kolega, ki je bil pristojen za to stavbo, danes ni prisoten. Če imamo te informacije, jih lahko izmenjujemo, gre za zaupne informacije, namreč te informacije resnično so zaupne. Če bi jih objavili, potem bi javni razpis lahko bil ogrožen oziroma bi bil absurden. Ravno zato se to ne razdeljuje na splošno, ampak samo zaupno poročevalcem in poročevalcem v senci, ki te informacije lahko delijo z svetovalci. Ampak vsote same so bile že dvakrat potrjene. Tu ne bomo nič spremenili. Denar je na voljo. To je že v proračunu. In to, kar je bilo že narejeno, je bilo že vključeno v proračun. Ampak ker smo mi novi, so tisti, ki so na novo prišli, pa še neobveščeni, da je to že vključeno v proračun. Ta vsota ne bo presežena in iz tega proračuna bo vzet ta denar. Torej vsota se sploh ne spremeni. Mi bomo samo zaključili načrte, ki smo jih prej že dvakrat potrdili. To je vse, kar tu počnemo ampak eh, o podrobnostih pač ne moremo razpravljati v javnosti. To lahko naredimo samo mi med seboj, kajti sicer bomo ogrozili načrte, ki ne smejo biti dostopni javnosti. Tu vas prosim za razumevanje, vendar pa mm, se je zgodila ta napaka, da zaenkrat, če nisem dobila nobenega poročevalca v senci. Upam, da bomo čim prej dobili poročevalce v senci, kajti ljubše mi je, če se pogovarjamo neposredno med seboj, tako je bilo vedno v preteklosti. Ampak kot rečeno, smo nekoliko pod časovnim pritiskom. Nič novega ne počnemo. To smo že vse predvideli v proračunu in to je isto uh, kot to, o čemer smo že dvakrat odločali. Samo zdaj moramo sprejeti dokončno odločitev. Eno vprašanje imam. Kako to, da moramo odločati o nečem, če je že vse jasno. In kako naj odločim o nečem, če se vsebine ne poznam, zato nisem bila izvoljena, to odklanjam. Kje pa je to? Ne, dokument je bil razdeljen. Nimam ravno dobrega občutka. Kot poslanka sem bila izvoljena Kot članica odbora, ne kot poročevalka v senci. To se mi zdi zelo zahteven postopek. To je bilo javno razdeljeno vsem poslancem. Ja, äh, kot rečeno. Ne glede na poročevalce v senci, ne vem, kaj je bilo s poročevalci v senci, ampak kot rečeno, z veseljem bi se s tem še ukvarjala. Moram reči, da ne morem zdaj požegnati nečesa, če nimam dovolj znanja o tem, o čemer odločamo. In ravno zato bi predlagala, da to morda obravnavamo naslednji teden oziroma na našem naslednjem sestanku. Gospa Holmajer pravi, da bi morali zauzeti stališče še pred koncem decembra. Če bomo to storili, prihodnji teden nam bo zmanjkalo časa. Morda bi lahko slišali, kakšen je ta časovni pritisk. Lepo prosim, povejte nam to, da bomo vedeli, na kateri podlagi zdaj odločamo. Ta papir sem že videla, ampak nisem vedela, da je to predloga za odločanje. Ali bi lahko morda še kaj več dobili? Kajti sicer sama nisem videla nobenih PowerPointov. Z veseljem bi prijela kak dokument več. Gospod Kleti, generalni direktor finančnega oddelka, bo povedal kaj več. Hvala lepa, gospod predsednik. Samo pojasnilo glede zaupnosti. Mislim, da smo uporabili zgolj finančno uredbo, o kateri ste odločili tudi v parlamentu. Ta uredba predvideva, da na zahtevo institucij skladno s členom 203 dokumenti, ki se nanašajo na nepremičnino oziroma zgradbe, morajo biti obravnavani zaupno. S predsednikom odbora za proračun smo se o tem pogovorili kolikor vem, so bili ti dokumenti na voljo pod pogojem, da jih obravnavate zaupno znotraj odbora, zato da bi vsak izmed članov odbora imel neomejen dostop do teh dokumentov in se lahko z njimi seznanil. Gre za, zaup, za zaščitni ukrep, ker ne želimo, da bi se ti dokumenti potem objavljali po internetu in tako naprej. Zelo slabo bi bilo to za nas v okviru razpisov in javnih naročil. Kot smo že slišali, o tem smo se že pogovarjali. 2,5 milijona smo vključili v proračun za leto 2015. Da odgovorim gospe Gresle, obstajata dve ravni, ko se lahko obrnete na odbor. Člen 203, tretji odstavek to ureja. Trenutno smo v sklepni fazi ponudbe so že na, mizo, na mizi in sedaj lahko tudi povemo, kolikšen bo končni znesek. 5,2 milijona za projekt, ki sta ga podprla tako predsedstvo kot odbor za proračun v fazi predhodnega predstavljena projektu. Morda je vse skupaj nekoliko zapleteno, ampak priznati moramo, da se je morda malce zapletlo zaradi iz tega enega mandata, začetka drugega mandata, na določene stvari bi vas morali še enkrat opozoriti, vseeno pa sledimo splošnim smernicam brez prekinitve. Hvala lepa, gospod generalni direktor. 11. se bomo o tem pogovarjali, lahko se takrat pogovarjamo. No? In predlagam, da 11. o tem tudi glasujemo. Gospa Gresle. Rekla sem si, če so dokumenti na voljo, potem mora biti za to predviden tudi postopek. Ti dokumenti so zaupni in so kot takšni tukaj tudi razpoložljivi. Sama nimam nobenih težav s tem, ampak zavračam to, da glasujemo nečem, česar ne poznam. Dobro je, če imamo dostop do teh dokumentov. Pika. Ne bomo se cel večer o tem pogovarjali. Predlagam, da glasujemo prihodni teden. Boste imeli dovolj časa, da se preberete dokumente. Zgolj uvednost. Bistvene informacije o projektu so na voljo vsakemu članu, vsakemu poslancu v obliki PowerPointa. Že danes, že zdaj. Gre samo za podatke o tem, katera podjetja so omenjena. Tega zavestno ne objavljamo javnosti in to iz upravičenih razlogov. In mi kot odbor smo se o tem tudi dogovorili. Vse ostale informacije lahko pogleda kdorkoli, lahko pregleda ta celotno stavbo, kako izgleda, kakšen je načrt, kaj je že bilo narejeno. Vse to je vključeno v predstavitvi PowerPoint. Vsakdo to lahko pogleda, tu ni nič skritega. Uh, ampak te predstavitve pač nismo dali na mizo, to je na voljo v papirni obliki, je pa to na voljo tudi na internetu. Tam so slike bistveno boljše. Bien, eh bien, Dobro, do 11. boste to vse prebrali, 11. bomo potem tudi glasovali. Še kakšno vprašanje pod točko razno morda? Ne? Dobro, potem pa hvala lepa za vdeležbo, seja je zaključena.